tout le monde. Dober dan, lep pozdrav vsem. Predlagam, da začnemo z sestankom našega odbora in imamo e, prvo točko dnevnega reda, to je pa seveda sprejetje e, osnutka dnevnega reda. Ali se strinjate s tem, kakor je podan, ali ima kdo kakšen komentar? Ne, potem smo ga sprejeli. No, Najprej vas želim vse lepo pozdraviti. Upam, da ste preživeli prijetne počitnice. Kot ste prav gotovo slišali v teh zadnjih dneh, se je eh, situacija v Libiji na terenu zelo spremenila. Uporniki sedaj nadzorujajo skoraj eh, so prestolnico Libije. Gaddafijev režim je padel, ampak eh, sam Gaddafi pa še vedno lahko eh, veliko eh, škodi državi in, ga, in, ga ni mogoče, in ga ni mogoče rešiti. Konferenca v 1. septembra v Parizu in zaradi vseh teh sprememb bo prišlo do poglobljene izmenjave mnen z novim posebnim predstavnikom Evropske unije za južno sredozemlje, to je gospod Bernard Lemonjon. Le In sicer bomo imeli eh, pogovor z njim eh, dan, danes proti koncu eh, dopodneva. Povedal mi je, da je povsem pripravljen odgovarjati na čisto konkretna vprašanja o Libiji, ampak da je pripravljen odgovarjati tudi na vprašanja o Siriji. Kolegice in kolegi, prosim vas, da prihranite vsa svoja vprašanja v zvezi s to vročo temo do takrat, ko bo gospod Leon prišel na začetku popodneva. No, sedaj pa tretja točka dnevnega reda, to je pa sprejetje zapisnikov SSEJ. In sicer 24. in 25. Eh, maja, 6. junija, 15. in 16. junija, 21. junija in za dne 27. junija. Če nihče nima nobene pripombe na te zapisnike, lahko te zapisnike sprejmemo. Torej, s tem smo zapisnike sprejeli in zato gremo sedaj takoj naprej na točko 4 dnevnega reda. To pa je stanje izvajanja strategije Evropske unije za osrednjo Azijo. Dnevni red Eh, sedaj predvedeva poročilo gospodine Kolkil eh, Nilsen, ki bo eh, predstavila poročilo o stanju izvajanja strategije EU za osrednjo Azijo. Osrednja Azija je izredno pomembna in predstavlja veliko razvojnih potencijalov, ravno tako je tam veliko naravnih virov, vendar po drugi strani predstavlja veliko izzivo zlasti, kar zadeva upravljanje in pa spoštovanje človekovih pravic. Naj vas spomnim na nekaj pobud, ki jih je naš odbor sprejel. Aprila leto smo tukaj eh, imeli razgovor z, z eh, var, eh, varuhom človekovih pravic, tako da bi izvedeli, kakšna je eh, situacija v teh državah, v, zlasti v Uzbekistanu in Turkmenistanu. Potem smo imeli tudi hearing z strokovnjaki v zvezi z eh, Eh, energijo, vodo in pa pravno državo. Vse te pobude predstavljajo podlago za osnutek eh, poročila gospe Kil Nilsen, ki bo predmet razprave danes. In zato takoj dajem besedo gospe poročevalki Nikol Kil Nilsen. Imate besedo. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot vsi veste, že od leta 2007 naprej obstaja strategija Evropske unije za osrednjo Azijo in ta strategija se seveda izvaja. Kot sem že razložila v obrazložitvenem memorandumu, ki ste ga prav gotovo prebrali, je Evropska unija prav e, gotovo sprejela nekaj pomembnih pobud, ki se nanašajo na več e, stvari. O tem ne bom več govorila, zato ker smo menili, da je potrebno to novo poročilo pripraviti. Zato, ker menimo, da je zelo pomembno, da se vrnemo k vprašanjem strategije v tej regiji. In sicer tudi zaradi omejitev te strategije, ki jih sedaj ugotavljamo in ravno za. Eh, to, ker je prišlo do velikih sprememb, tako na svetovni ravni, kakor tudi v sami regiji. Da ne bo nesporazumov, naj povem naslednje. Poročilo se nanaša na našo strategijo v EU in ne na države v osrednji Aziji. Torej, to je pomembno razlikovati. Strategije EU v osrednji Aziji vsebuje določeno število prednostnih nalog, sedem prednostnih nalog je v eh, prvotno napisanem dokumentu. Dobro upravljanje, demokratizacija, potem izobraževanje, usposabljanje, gospodarski razvoj, eh, trgovina in eh, investicije, promet, energija, trajnost, upravljanje voda potem boj proti suši in potem tudi kultura. Kot veste, je nemogoče v poročilo obdelati vse te točke, vse te prioritete. To, kar pa je po moje pomembno, je eh, podariti najnujnejša izzive. In iz tega razloga mislim, da je pomembno, da delamo na človekovih pravicah, eh, pravni državi, vodi, energiji in regionalni varnosti. Eh, V poročilu boste videli, da so te tri točke obdelane in sicer na naslednji način. Dva pomembna stebra sta tu varnost, varnost ljudi in pa regionalno sodelovanje. Na ta način sem to poročilo predstavila oziroma sestavila. Varnost ljudi, to se mi zdi pomembno, seveda. In zdi se mi, da moramo v naše politike vključiti pogojevanje v zvezi s tem. Človekove pravice, temeljne pravice državljanov morajo biti podlaga vse naše politike v tej regiji, kakor tudi posod drugi po svetu. In eh, to velja tudi za arabske države, saj vemo, kaj se je dogajalo. In Eh, ravno to nas mora spodbuditi k dodatnemu razmisleku o naši strategiji za osrednjo Azijo in eh, k razmisleku o našemu pristopu do te regije. Torej, varnost ljudi, to je pomembna tema, o tem bomo še govorili. Potem eh, regionalno sodelovanje, to je druga zelo pomembna točka. Vemo, da vsi izzivi, ki obstajajo v tej regiji, pa naj gre za uh, trgovanje z uh, drogo, z orožjem, naj gre za ekstremistične grožnje, naj gre za vprašanja vode, naravnih virov, sorovin ali kaj drugega. Torej, vse to so vprašanja, ki jih je mogoče rešiti le eh, na podlagi usklajevanja, sodelovanja med temi državami. Obiskali smo to regijo in lahko rečemo, da je težko vsaj jaz ugotavljam, mi smo ugotovili, da države osrednje Azije kljub določenim govorom, kljub določenim argumentom niso ravno naklonjene kolektivnemu delu v tej regiji in regionalnemu pristopu. In tu ima Evropska unija pomembno vlogo, ki jo lahko odigra, kajti je neutralna, to je adut in pa tudi ima določene zgodovinske izkušnje, ki ji lahko pomagajo. Po drugi strani, pa v tem poročilu piše tudi, da moramo prevzeti diversificiran eh, pristop do teh treh, eh, pardon, petih držav. To ni kontradiktorno eh, potrebujemo diferenciran bilateralni pristop, pač glede na potrebe vsake države. Torej, to je prva predstavitev tega poročila in zato, da je, je danes zelo pomembno, da vsi poveste svoje predloge, da vsi poveste svoje mnenje. Od kolegov pričakujem sodelovanje in upam, da bom dobila tudi od vseh eh, predloge. Želim vam predstaviti format samega poročila. E, dve napaki sta se pojavili v francoskem prevodu. E, v odstavku številka 3 je pomembno povedati, da pozivamo e, Torej, v, v, angliški, v angliški verziji je prav, v francoski verziji je narobe, eh, poziva se nevladne organizacije, da se vključijo, eh, je pa potrebno povedati nekoliko drugače. Potem pa, kar zadeva Uzbekistan, tukaj za datum eh, sankcije in odprava teh sankcij. Torej, torej tu se upošteva. Eh, zaključke sveta eh, iz oktobra 2009, ne pa 2010. To je napaka, ki se je pojavila. Torej 2009 je prava letnika. No, omenila sem že varnost ljudi, to je pomembno. Potem na koncu je predlog za interparlamentarni forum. To poročilo se buje eh, ta predlog. Namreč imeti moramo pomembno vlogo v zvezi z parlamentarnim delom teh držav. Na ta način bomo prav gotovo lahko spodbudili medregionalno sodelovanje, torej, kar zadeva varnost ljudi. Naj še povem, da, da zaradi čitnic prevoda obstajajo določeni odstavki, ki še niso vključeni in ki jih bom sama vključila pozneje in tudi v obliki predlogov sprememb. Toliko za začetek. Eh, računam na kolege, da bom z njihovo pomočjo lahko izboljšala to poročilo. Eh, toliko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa poročevalka. Smo poslušali to, kar ste povedali, sedaj bi dala uh, besedo poročevalcem osencom za ALS, e gospare Pere, ki uh, eh, nadomeša gospod Jegel. Imate besedo. Eh, good morning, dear colleagues. So, um, uh, as... Dobro jutro, dragi kolegi in kolegice. Kot ste že slišali, je danes gospa Jegle na uradnem obisku z odborom Agri, zato ne more biti z nami. In zato bom govorila v njenem imenu, predstavila bom njene ključne misli v zvezi s tem osnutkom poročila, pa še več. Ne bom govorila samo v imenu gospe Jegle, ampak tudi v svojem lastnem imenu, kajti eh, najni stališči se eh, strinjata oziroma najna stališča se strinjata. Tudi sama sem bila v državah Osrednje Azije, večkrat sem bila tam in zelo dobro veva obe, kaj se tam dogaja. Najprej se želim zahvaliti gospe Kil Nilsen za ta osnutek in za vse napore, ki jih je vložila v eh, to vprašanje, tudi v času počitnic. Najprej, zakaj to poročilo o Srednji Aziji? Za nas je pomembno, da povdarimo pomen držav Osrednje Azije za EU in obratno. Pomembno je razložiti, kakšni so razlogi za naše sodelovanje. E, države Osrednje Azije so sosede naših sosed. Geografska bližina je tu tisto, kar je pomembno. Evropska unija mora pomagati procesu demokratizacije, vzpostaviti pravne države, dobrega upravljanja in spoštovanja človekovih pravic. Eh, in najprej bi želeli omeniti obe z gospod Jegle, da sta razvoj demokracije in gospodarstva med sebojno povezanja in da se dopolnjujejo. Kar zadeva strateška varnostna vprašanja, bližina Afganistana, radikalizem, eh, verski radikalizem, torej v tem pogledu te religije ne smemo zanemariti in moramo pred očmi eh, imeti dejstvo, da je naša vključenost v te regiji življenskega pomena. Gospa Kir Nilsen je že povdarila nekaj ključnih vprašanj. Strinjamo se z njo. Namreč, vidna evropska pri, eh, prisotnost na terenu je bistvenega pomena. Popolne eh, delegacije EU, to, to je zelo pomembno. Drugič, podpiramo idejo o parlamentarnih sestankih držav eh, te regije. Potem sodelovanje na področju upravljanja vod med eh, državami v Srednje eh, Azije je, je absolutno potrebno. EU mora delovati kot posrednik in kot eh, tisti faktor, ki bo pomagal pri tem sodelovanju. Poleg tega je tu še nekaj vidikov osnutka poročila. Gospa Jegle predlaga tudi posebno poglavje o gospodarskem razvoju v upoštevajoč regionalni eh, kontekst, tako da bi zmanjšali revščino. Prava sredstva bi bila diversifikacija dobaviteljev energentov za Evropsko unijo, diversifikacija eh, trgovinskih partnerjev za eh, osrednje azijske države, sodelovanje na projektih infrastrukture, eh, priprava eh, prijateljskega okolja oziroma prijaznega okolja za eh, majhna in srednja podjetja in pa izboljšanje položaja eh, žensk. Zdaj, izboljša, izboljšano gospodarsko sodelovanje bo tudi sicer izboljšalo odnose. Potem so tu še eh, izobraževalni programi izmenjava študentov in učiteljev. Gospa Jegle tudi eh, zelo eh, ceni delo političnih fundacij, eh, kajti te eh, imajo velike izkušnje v teh državah. Vlade teh držav v Srednje Azije morajo izvesti celovite politične projekte in Evropska unija se mora obvezati, da bo spremljala, natančno spremljala ta eh, program, saj so pomembni tudi majhni koraki. Za zaključek, zavedamo se dejstva, da je proces demokratizacije in socialno-gospodarskega razvoja v Srednji Aziji proces, ki se je ravno kar začel in obstaja še zelo dolga pot pred nami. Napredek na teh področjih je nemogoče eh, primirjati neposredno z Evropsko unijo. In celo majhni koraki v pravi smeri morajo biti cenjeni. In zato je bistvenega pomena, da se Evropska unija aktivno in kontinuirano vključi v eh, osrednjo Azijo. Samo takšna vključenost lahko spodbudi razvoj. Najlepša hvala. Merci, uh, hvala lepa, gospa Vedere. Gospod Svoboda, imate besedo, on je eh, poročevalec v senci za SND. Hvala lepa. Äh, Najprej bi se rad prisrčno zahvalil poročevalki za opravljeno delo. Pripravila je zelo resno in podrobno poročilo. Izpostavil bi rad nekaj točk, ki bi jih morda v poročilu lahko še dopolnili. Tukaj ne gre za nikakršno kritiko, ampak gre za točke, ki bi jih eh, lahko še izboljšali. Tukaj ne gre za poročilo o posamezni regiji, ampak gre za strategijo Evropske unije za celotno regijo in na to nikakor ne smemo pozabiti. Naši interesi eh, so vsekakor raznoliki. In če bodo evropski državljani brali to poročilo, potem moramo še eh, bolje zapisati, kateri natančno so naši interesi v tej regiji. Recimo energetski sektor. Eh, zagotovo nas zanimajo energetski veri, ne v imperialističnem smislu, ampak v smislu gospodarskega razvoja. Ne smemo pa zobiti tudi na veliki državi, kot sta Kitajska in Rusija, ki imata prav tako svoje interese v tej regiji. Zaradi tega bomo pri izvajanju svoje strategije odvisni tudi od drugih držav oziroma od celotne regije. Potem naslednji vidik, varnost, to je zagotovo v našem interesu. Nikakor ne smemo pozabiti, da nekatere države te regije ležijo zelo blizu Afganistana. Prizadevamo si za stabilnost v tej regiji, to je naš dolgoročni cilj kljub eh, vojaškemu posredovanju v Afganistanu ali pa bolje rečeno po vojaškem posredovanju v Afganistanu. Naslednji vidik je trgovanje z eh, drugami. Če želimo nadzorovati oziroma preprečiti to trgovino, potem je izjemno pomembno, da sodelujemo z temi državami tudi v tem pogledu. Ne gre seveda samo za sodelovanje samo s temi državami, ampak tudi s temi državami. To so nekateri vediki, ki so za nas še prav posebej pomembni in ki so zagotovo pomembni tudi za evropske državljane in jih je potrebno bolj izpostaviti. Vsekakor pa nas eh, zanima jo tudi človekove pravice in pa demokracija. Potrebno je doseči napredek na tem področju in tukaj dajem prav eh, svoji predhodnici nikakor ne moremo usiliti evropskega modela tem državam, kajti tradicija je posem drugačna, tudi zgodovina. Ampak brez napredka na področju demokracije in pa človekovih pravic ne bomo mogli doseči naših ciljev na področju varnosti. Potrebno je zagotoviti določeno politično stabilnost. Ravno zaradi tega je ključnega pomena, da se vedno znova ukvarjamo tudi z tem vprašanjem. Dialog zagotovo ne bo lahek, to smo videli že v preteklosti, ampak eh, zagotovo je mogoč. Dosegli smo določen napredek z Uzbekistanom. S Turkmenistanom je sodelovanje nekoliko težje, ampak eh, kljub temu si moramo za to prizadevati in napredek je možen, to je pokazal tudi naš obisk. Ne moremo razviti nobene smiselne strategije, če ne bomo tudi prisotni v tej regiji. Potrebno je predstaviti interese Evropske unije in ni dovolj, če zgolj tu in tam obiščemo to regijo in obešamo naše cilje na velik zvon. Potrebno je poskrbeti za konkretne korake. Zaradi tega je potrebno čimprej povabiti tudi novega posebnega odposlanca v ta odbor, potrebno se je pogovoriti z njim, če bo mogoče še pred sprejetjem tega poročila. Na ta način bomo lahko pokazali, kako zelo pomembna je ta regija za vse nas. Rad bi izpostavil še točko 18. Po mojem mnenju Je tukaj preveč informacij, gre za pridružitev Kazahstana carinski uniji z Rusijo in Belorusijo. Eh, tega ne moremo preprečiti, eh, kajti to je odločitev, ki jo bodo sprejele omenjene države, ampak zdi se mi, da je ta izjava nekoliko preveč pozitivna. Predvsem, če pomislimo na Ukrajino in pa odnos Ukrajine z Evropsko unijo mislim, da tega ne moremo oceniti tako zelo pozitivno, kot je to zapisano v 18. točki. Pomembno pa je seveda regionalno sodelovanje v celotni eh, regiji. Na carinsko unijo pa gledam prekritično. Regionalno sodelovanje in spodbujanje regionalnega sodelovanja je povsem konkretno izpostavljeno in to tudi podpiram politična filozofija teh držav oziroma vodstva teh držav nam ni ravno blizu. Zato si moramo prizadevati za regionalno sodelovanje, ne za nekakšen odnos te regije do velike sosede, pa naj bo to Rusija ali pa Evropska unija. To so bile torej točke, ki sem jih želel izpostaviti. Hvala lepa. Merci, euh, Hvala lepa, gospod Svoboda. Gospa Nikolaj, želite besedo? Ja, za skupino Alde. Čumesko, glavna prašelinta, šijal do resemal. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Tudi sama želim čestitati gospe poročevalki za način, kako je predstavila probleme in vprašanja v tem poročilu. Ravno takoj čestitam tudi uh, Eh, za način, kako je predstavila svojo obrazložitev. Vse, vse eno pa menimo, da bi poročilo moralo bolj podarjati sodelovanje eh, z državami v Srednje Azije. Prav tako bi moralo bolj podarjati sodelovanje teh držav z Evropsko unijo. Evropska unija si ne more dovoliti, da bi ostala neaktivna v tej regiji glavna težava je v samem naslovu tega poročila, kajti govorimo o izvajanju strategije Evropske unije. V samem poročilu pa beremo več o eh, vsaki posamezni državi. Zato moramo biti zelo pozorni na jezik, ki ga uporabljamo. Moramo pokazati objektivnost, kajti naš glavni cilj je spodbuditi sodelovanje med temi državami. E, jasno je, da moramo upoštevati tudi težave, ki obstajajo v tej regiji, e, omeniti te probleme, tudi kritizirati, ampak mislim, da ne smemo ostati neutralni opazovalec pri tem. Ne smemo e, izpasti kot nekdo, ki na vse to gleda od zunaj. Sicer se nam lahko zgodi, da bo vse ostalo mrtva črka na papirju, to bo le dokument, ki ga nihče ne bo bral. Mogoče samo raziskovalci. Zato moramo imeti bolj konstruktivne formulacije. Poleg tega moramo v tem dokumentu bolj povdariti strategijo EU Dejstvo, da potrebujemo pravo strategijo Evropske unije, ne pa samo seznam želja, eh, kjer bi napisali, kaj eh, si želimo, da bi te države delale. Mislim, da moramo upoštevati njihove specifičnosti, ampak poročilo se mi zdi, tega ne upošteva. In zato je treba te odstavke spremeniti ne moremo pričakovati, da se bo vse v tej regiji spremenilo od danes na jutri, kar zadeva odstavke 4 do 6. Jih pozdravljam, zdi se mi, da so ti odstavki v redu, vendar pa mislim, da moramo biti bolj aktivni v tej regiji, da moramo odpriti stalno misijo. Mislim, da potrebujemo kanal za dialog, zlasti parlamentarni dialog je potreben, eh, poročilo omenja parlamentarni dialog in to je zelo dobro. Eh, eh, vedeti moramo, kaj lahko res ponudimo azijskim partnerjem. Obžalujem dejstvo, da ni odstavka, ki bi omenjal trgovino in pa gospodarsko sodelovanje. Vprašanja povezana z energijo so ravno tako zelo pomembna. Naša energetska strategija bi morala upoštevati tudi to regijo, kar zadeva odstavek številka 11. Vse, kar je napisano tukaj, je zelo dobro. Ampak tu gre bolj za vprašanje okolja, kot pa za vprašanje energije. Bodimo realistični. Če želimo, da bi osrednja Azija bila bolj, eh, bolj eh, občutljiva do evropskih vrednot, potem se moramo bolj vključiti. Moramo biti odločeni, moramo biti močni eh, in prisotni v tej regiji. Potem odstavek, ki govori o regionalni varnosti, ta odstavek mora biti bolj dodelan, e, govorimo tu o Kaspijskem morju in moramo govoriti o Kaspijskem morju. Ne smemo pozabiti na napetosti, ki obstajajo v tej regiji, ravno zaradi voditeljev v tej regiji, ki se med seboj vojskujejo. Potem poglavja, ki eh, se nanašajo na vsako posamezno državo, niso čisto enako. Eh, odstavek 25 se mi zdi konstruktivni, ampak zdi se mi, da to velja tudi za vse druge države te regije. In to velja ne samo za energijo, ampak tudi za eh, razvoj kmetijstva, socialni razvoj, majhna in srednja podjetja in tako naprej. Resnično potrebujemo strategijo, takšno strategijo, ki bo jasna ki bo jasno tudi omenjala omejitve našega delovanja v tej regiji. Prepričana sem, da bodo vsi, na, eh, vsi naši dobri nameni ostali samo izjave, če ne bomo prisotni v tej regiji. In lahko se bo potem eh, zgodilo, da si več ne bomo mogli privoščiti eh, te vrste odnose. Prepričani smo, da bomo na koncu imeli poročilo, ki bo odražalo eh, sliko Evropske unije v tej regiji. Hvala lepa, gospa Nikolaj. Eh, kar zadeva poročevalce o senci, smo končali razpravo, gospoda Tenoka najmreč ni. Sedaj gospod Civik. Dziękuję bardzo. Najlepszy chwala. Mislim, da je politika podobna športu. Vsaj malo. To poročilo, ki je pred nami, je prišlo ravno o pravem času. Mislim, da je to pravi trenutek, da začnemo generalizirati evropsko politiko. In zakaj je to pravi trenutek, po mojem mnenju? Uh, Eh, sam sem poročevalec pri uh, temi sosedska politika in sam sem imel veliko sestankov in razprav na to temo in uh, zaključek je jasen. Zelo pomembno je graditi demokracijo, skrbeti za temeljne pravice, ki so osnova ne le Evropske unije, ampak tudi drugih držav temu pa moramo dodati tisto lekcijo, ki smo se jo naučili v Severni Afriki. Brez demokracije in človekovih pravic vse druge oblike demokracije so eh, le začasne narave in niso trajne. Če se vrnem na samo poročilo, pet eh, držav, o katerih tukaj govorimo, so si med sabo podobne v tem smislu, da uh, se je tam z, dolgo zanemarjalo pomembne uh, aspekte, ki jih je treba spremeniti, treba izvesti reforme. Na star način eh, funkcioniranja, ja, rekel način, ki pravi, nadaljevali bomo tako, kot smo to počeli že prej, ta način ni več sprejemljiv. Želimo nekaj drugega, želimo okrepiti vse, kar je povezano z izobraževanjem, človekovimi pravicami, pravosodnim sistemom in seveda tudi z um, družbenimi organizacijami in načinom njihovega delovanja. In kaj naj naredimo? Prav gotovo moramo pozivati k temu, zato da se začne izvajati zelo koherentna politika v tej regiji. Ne govorim, da potrebujemo tukaj neko sosedsko politiko v osrednji Aziji, ampak prav gotovo moramo narediti vse, eh, kar je v naši moči, da ugotovimo, kaj je skupnega vsem tem državam v regiji. Eh, mislim, da bomo imeli več amadmajev v to smer. In zavedamo se, da je Srednja Azija pomembna svetovna regija. To je eh, regija, kjer se eh, prekrivajo evropska, kitajska in ruska politika kjer se srečujejo te politike. To je zelo specifična situacija. Po drugi strani pa tega ne moremo uporabiti kot argument in enostavno zamižati na eno oko, kaj se dogaja v tej regiji in dovoljevati to zanemarjanje še naprej. Še en bolj tehnični vidik se mi tukaj zdi pomemben. Poročevalka govori o posameznih državah in um, podaja določene zaključke, ki so uh, utemeljeni in uh, pravilni, včasih pa so vendarle nekoliko preveč površni. Moji drugi kolegi in jaz sam smo uh, delali na poročilih o Turkmenistanu. Tam je situacija bila precej drugačna. E, šlo je za podrobnosti. Pred, srečali smo se z predstavniki raznih organizacij pri pripravi tega poročila. Torej, namesto da bi enostavno e, citirali posamezne. E, posamezna dejstva eh, o položaju v teh petih državah. Mogoče bi eh, lahko uporabili eh, pristope oziroma mnenja, ki smo jih že ozoblikovali za posamezne države in imeli nekoliko bolj natančne zaključke. Gospod Peterle. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, jaz sem poročevalki, kolegici Nilsen, eh, zelo hvaležen za zelo jasne eh, pozicije, ki temelijo na dobri analizi situacije. Srednja Azija, s katero imam nekaj političnih konkretnih izkušenj, za Evropsko zvezo ni turistična, ampak je strateška destinacija. Eh, za vse te države Srednje Azije, ki ne čutijo veliko potrebe po medsebojnem sodelovanju, eh, je značilna nedokončana tranzicija postsovjetskih družb. Eh, nekateri problemi so zelo transparentni, nekateri so bolj subtilni in jih včasih ne razumemo prav dobro. Strinjam se s poročevalko in tudi z drugimi, da je nujno treba delati resnično strateško za stabilnost v demokratičnih okvirih. Um, jaz mislim, da notranji problemi, ki jih poznamo v državah Srednje Azije, lahko pokažejo zelo trdo nadaljevanje ali pa trše, kot pa se je to zgodilo v Severni Afriki, o kateri so nekateri predgovorniki že govorili. Jaz mislim, da mora Evropska zveza resnično pokazati strateški interes za demokratičen eh, razvoj eh, v izogib temu, da bi eh, lahko prišlo do nekontroliranega dogajanja, ki bi vodil v težje probleme. Jaz mislim, da je po štirih letih resnično potrebno Eh, temeljito vrednotiti eh, strategijo Evropske zveze do te regije in sem vesel povdarka, ki ga je poročevalka dala v tej smeri. Eh, potem se mi zdi apsolutno nujno, da postavimo oziroma imamo delegacije v vseh srednjeazijskih državah in to v zadostno ehm, profesionalno zasedbo. Tretja zadeva pa se nanaša na predlog, da bi eh, razvili eh, parlamentarni forum eh, s temi državami. Mene zanima oziroma sprašujem, ali gre tukaj samo za našo idejo, ali je bila ta ideja s parlamenti teh držav na nek način testirana in ima podporo tudi v teh, v teh samih državah. Jaz iz lastne izkušnje vem, da je dialog, kjer je le mogoče eh, zelo eh, pomemben v odnosih s temi državami in sam idejo takega foruma eh, podpiram, ker mislim, da dialog vodi naprej. Hvala. Merci, Peterle. Hvala lepa, gospod Peterle. Gospod Kelam. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Eh, poročilo gospe Kil Nelson prihaja v pravem času in je vsebinsko pomembno. Vendar, glede na to, da se ukvarjam z evropsko strategijo za osrednjo Azijo, se popolnoma strinjam za kolegom svobodo. V prvi vrsti moramo razložiti, zakaj smo zainteresirani za to regijo. Obstajajo strateški razlogi, eh, energetski razlogi in varnostni razlogi, pravzaprav energetski problemi. Kar se tiče eh, plina in nafte, o tem v poročilu ni preveč govora. Eh, bolj govorimo o vodnih verih, o kmetijstvu v poročilu, ampak tam Ampak obstajajo tudi drugi problemi. Druga zadeva, ki je že vključena v poročilo, pa so odnosi teh držav z Afganistanom. Če se bo vse dobro izšlo, bo Afganistan igral pomembno vlogo, ne le strateško, ampak tudi gospodarsko in družbeno v razvoju te regije bolj pozorni moramo biti tudi na to temo. In potem je tukaj še vprašanje koordinacije eh, evropskih prizadevanj z drugimi mednarodnimi igravci, kot so naprimer ZDA. Obstajajo močni strateški interesi v tem eh, regiji prisotni s Eh, Kitajska, Rusija in tako dalje. Mi moramo imeti jasno strategijo, kako se tega lotiti in kakšne so možnosti za usklajevanje. Mislim, da Nemčija in Francija sta že dali dober zgled. Sami sta dali določene pobude za eh, premustitev problemov v zvezi z varnostjo. Naša poročevalka je zelo dobro, po mojem mnenju, predstavila evropsko strategijo ravno v uh, eh, 21. odstavku, ki pravi, da uh, gospodarsko sodelovanje mora iti z roko v roki z uh, političnim sodelovanjem na podlagi politične volje za uresničevanje skupnih vrednot. In naj še izpostavim 29. odstavek. Uh, kjer obžalujemo uh, zaprtje urada uh, organizacije Human Rights Watch v Taškentu. Ampak nasplošno se moram še enkrat uh, strinjati da Evropska unija v tem poročilu mora pokazati svoj jasen interes za to regijo. Eh, za njo smo zainteresirani iz različnih razlogov, ampak evropski prispevek za eh, zaščito človekovih pravic, razvoj eh, demokracije in pravne države bo bistvenega pomena. Ne vidim nobenih mednarodnih akterjev, ki bi lahko opravili to nalogo. Merci, monsieur Kela. Hvala lepa, gospod Kela. Sedaj bom dala uh, besedo predstavniku službe za zunanje politično delovanje. Uh, Najlepše uh, hvala. Zelo uh, podpiramo ta uh, osnutek rezolucije za izvajanje. Uh, Mm, naše politike na, v tej regiji in mislim, da je to dobra osnova za uh, revizijo te strategije v naslednjih letih. Od leta 2007, ko smo postavili to strategijo, se je marsikaj spremenilo v odnosih med EU in uh, eh, v Srednjo Azijo, vendar pri ocenah moramo biti zelo previdni. To niso države kandidatke, niti so vključene uh, v sosedsko politiko, kjer ima seveda eh, Evropska unija veliko več vzvodja, vendar pa smo prav gotovo eh, povečali našo prisotnost v regiji. Nismo pa tam prisotni eh, šele leta 2000, od leta 2007. Tudi prej smo bili, sedaj pa smo veliko eh, bolj angažirani kot prej. In eh, naredili smo pregled našega delovanja lansko leto, v javnem dokumentu je to dostopno. Nekaj bi tukaj izpostavil. Imamo eh, redni politični dialog na najvišji ravni, eh, ki eh, omogoča Evropski uniji in centralni Aziji, da se ukvarjajo naprimer z temami, kot so upravljanje z vodami. Imamo um, dialog o človekovih pravicah z vsemi petimi državami in moram reči, da noben mednarodni igralec ni tega um, se lotil tako kot Evropska unija. To vključuje poglobljene razprave, strokovne razprave um, in upamo, da bomo v, pri reformah teh držav na ta način pomagali. Imamo pa tudi uh, eh, stanke na najvišji ravni, na ravni predsednikov eh, kar se tiče eh, čez Kaspijskega eh, dalnevoda eh, in še zlasti eh, po obisku eh, gospoda Baroza v regiji eh, v začetku leta smo naredili napredke in eh, do sedaj. Eh, smo dosegli, da so vse eh, države v regiji zaprosile za eh, razpravo oziroma dialog z Evropsko unijo o eh, upravljanju z vodami in eh, ravno tako se ukvarjamo uh, z uh, drugimi vidiki, kar se tiče izobraževanja. Uh, imamo uh, veliko več študentov uh, iz teh držav v, v, program, v okviru programov za izmenjavo, ki sedaj študirajo v Evropski uniji, kar se tiče uh, boja proti um, nedovoljenim drogom in upravljanja meja. Imamo uh, program KADAP. Uh, In ravno tako vodimo e, mednarodne e, koordinacijske prizadevanja na tem področju. E, razširili smo mandat Evropske investicijske banke tudi na področje Centralne Azije in vzpostavili smo tudi nov vir financiranja naše delegacije so bile omenjene, to se nam zdi pomembno. V zadnjih eh, letih smo uspeli um, odpriti dve v um, Kirgistanu in Tačikistanu. Um, Imamo uh, zamudo pri odpiranju delegacije v Turkmenistanu, vendar upam, da se bo to kmalo zgodilo. Čisto na kratko, uh, kriza v Kyrgyzstanu lani zelo jasno kaže, kako se je angažirala Evropska unija v tej regiji. Aprila je prišlo do krize. Naš uh, poseben predstavnik, uh, veleposlanik Morel, je bil tam na terenu in je začel uh, dejansko sodelovanje med EU in. Um, Eh, drugimi igralci za to, da bi se začela, uh, začele reforme. Uporabili smo instrument za stabilnost, uh, uh, za to, da omogočamo. Um, priprave za parlamentarne in eh, kmalo tudi predsedniške volitve. In imamo tudi eh, dolgoročno pomoč eh, namenjeno predvsem zmanjševanju revščine. Kirgistan in širša regija pa ima še vedno zelo veliko težav. Eh, tudi v prihodnje jih eh, bodo imeli, eh, še zlasti na področju spoštovanja človekovih pravic. To nas vse zadeva. Moramo narediti vse, kar je v naši moči, da povečamo naš angažma in da ugotovimo, kako lahko najbolje spodbudimo delovanje civilne družbe, ki bo prav gotovo dolgoročno vodilo k razvoju miru in stabilnosti v regiji. Moramo seveda promovirati evropske vrednote v tej regiji. Kot uh, vemo, uh, bomo uh, odprli delegacije Evropske unije v tej regiji, uh, zaključili bomo proces odpiranja teh delegacij, kar bo seveda povečalo um, prepoznavnost uh, Evropske unije ampak za to imamo seveda omejena eh, sredstva. Eh, od leta 2007 do 2013 eh, je bilo tole eh, 750 milijonov evrov, ampak še vedno bomo eh, bolj sodelovali z partnerji. Eh, ravno zaradi omejenosti sredstev smo se bolje eh, osredotočili eh, v posamezne sektorje. Glavni cilj je seveda zmanjševanje revščine in Tirgistan in Tadžikistan sta najrevnejši države, ki jih boste še naprej prejemali največ pomoči od Evropske unije. Zauzimamo se za regionalno sodelovanje, še zlasti upravljanje meja, upravljanje voda in boj proti drogam na vseh teh eh, področjih bomo upoštevali posamezne eh, potrebe in eh, reforme ter pripravljenost držav približevanja Evropske unije. V Kazastanu govorimo o okrepljenem partnerstvu, to bo prvo tako partnerstvo v tej regiji in uporabili bomo vse uh, izkušnje z uh, drugih politik. Po drugi strani pa uh, sodelujemo v različnih regionalnih mednarodnih uh, projektih in programih, naprimer pri um, transportu energije, uh, izobraževanju in okoljevarstvu. Kar se tiče izvajanja implementa, um, strategije, ki uh, dobro poteka, uh, moram reči, da so se države članice direktno uh, vključile uh, v izvajanje določenih programov. Nemčija in Francija uh, se ukvarjata predvsem z pravosodjem in v naslednji fazi se bo konzorci evropskih eh, držav osredotočil na posredovanje evropskih strokovnih znanj, kar je pomembno za prepoznavnost v regiji. Eh, in prav gotovo bomo na te dali povdarek pri reviziji strategije v prihodnje. Evropski parlament pri tem igra pomembno vlogo in eh, zares podpiramo obiske parlamenta v teh državah ter eh, redni medparlamentarni dialog. In tudi eh, rezolucije parlamenta so dobra osnova za našo nadaljno revizijo. Hvala lepa, gospod. Sedaj eh, dajem besedo ponovno poročevalki, gospod Kirsnilsen, da eh, naredi povzetek te razprave. Hvala lepa, bom zelo kratka. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki ste prispevali k tej razpravi. Zabeležila sem se vse pripombe in vse predloge, eh, s katerimi bo mogoče to poročilo izboljšati. Samo nekaj pojasnil. Zelo sem vesela, ko slišim, da se vsi strinjamo v zvezi z prioritetami, kot so eh, človekove pravice, spoštovanje eh, prava v tej regiji. To je seveda posem jasno, ko govorimo o EU, ampak vedno je prijetno, ko ugotovim, da vidim, da vsi parlamentarci razmišljamo v isti smeri. Spodbujati sodelovanje, kot je rekla gospa Nikolaj, mogoče bo res v poročilo treba eh, ponovno eh, napisati določene dele, tako da bodo bolj berljivi, ampak res je Eh, večja prisotnost, eh, eh, okrepljeno sodelovanje v Srednji Aziji, tu ni nič nejasnega. Mislim, da je tu veliko kolegov, ki menijo, da je treba poudariti tudi določene točke, s katerimi se strinjajo. To sem si vse zabeležila. Videli bomo, kako bomo to lahko naredili. Bolj jasno izraziti svoje interese v regiji gospod Svoboda in gospod Petele sta o tem govorila. E, interesi Evropske unije, videli bomo, kako e, to poudariti. Vemo, da jih imamo. E, interese v tej regiji in se posem strinjam z vami v zvezi s tem. Potem kar zadeva nekaj točk, ki jih je omenila gospa Jegle in ki jih je omenila kolegice. Želeli bi dodati določene stvari. Ne vem, če bi lahko dodajali nove ostavke. E, poročilo se mora omejiti na določene sektorje. Priznam, nekoliko me je strah, da se vrnemo k vsem sedmim prednostnim nalogem, kajti Eh, lahko se potem zgodi, da bomo imeli celo vrsto stvari, ne da bi jih poglobljeno obdelali. Ampak povdarek ostaja na eh, človekovih pravicah, eh, vladavini prava. Mislim, da se tu vsi strinjamo. Upoštevajo zlasti to, kar se je zgodilo v arabskem svetu. To so omenjali tudi mnogi sogovorniki in to se mi zdi bistveno. Želela pa bi odgovoriti predstavniku službe za zunanje politično delovanje. Večkrat je omenil, da eh, osrednja Azija ni del sosedske politike. Ja, seveda, ampak ali je to upravičilo za to, da bi Evropska unija imela neko drugačno politiko do te regije? Jaz mislim, da ne. Mislim, da to, kar je res pomembno, je vedeti, kakšne so naše vrednote, kakšne so naše eh, prednosti, prednostne naloge, kot smo rekli, človekove pravice in Eh, ta regija ni v sosedski politiki, to je res, ampak pomembno je vedeti, kakšno politiko bomo imeli. Kajti, eh, vedeti moramo, kaj bomo opredelili kot prioriteto v strategiji. Potem eh, nekdo je omenjal tudi to, da je treba opustiti delovanje, ki spodbuja obstoj režimov, ki trenutno obstajajo, ne glede na to, kako se ti režimi eh, obnašajo do prebivalstva. To smo eh, sicer omenili v poročili. No, kot sem rekla, zabeležila sem vse pripombe, ampak eh, postavljeno mi je bilo tudi vprašanje, postavil mi ga je gospod Peterle v zvezi z medparlamentarnim forumom. Trenutno gre za predlog, ki je moj predlog. Zakaj? V tej regiji so mi nevladne organizacije, e, politiki manj, ampak e, e, nevladne organizacije so omenjale problem pomankanja izmenjave mnen. In to je predlog, ki izhaja od nas, Evropskega parlamenta, tako da bi vzpostavili ta medparlamentarni forum v osrednji regiji. Ampak to ni problem predlog parlamentu iz te regije. Toliko. Sicer pa se bomo še vrnili k vašim predlogom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kil Nilsen. Naj še enkrat ponovim datume. Amadma je 6. september do povdne, torej predloge spremem do takrat. Eh, o teh predlogih spremem se bo razpravljalo 22. septembra, v odboru bomo glasovali 4. 5. 5. oktobra, pardon, in eh, potem eh, bomo glasovali na oktobrskem plenarnem zasedanju o tem. Sedaj pa prehajamo na peto točko našega dnevnega reda. Peta točka se nanaša na mnenje, eh, ki jo mora naš odbor dati odboru za zunanjo trgovino in sicer gre za razširitev določb razuma o partnerstvu in sodelovanja ES eh, e Uzbekistan na dvostransko trgovino s tekstilom. To mnenje se nanaša na eno od držav osrednje eh, Azije. Tudi tokrat je pripravljalka mnenja Nikol Kil Nilsen. Na prvi pogled gre samo za tehnično prilagoditev eh, tega sporazuma, ampak eh, vseeno so tu še eh, pogoji, po katerih se proizvaja bombaž in ti pogoji so razlog za zaskrbljenost. 1. julija je že poročevalka oziroma pripravljalka mnenja predstavila to mnenje, tako da bi lahko eh, kolegi dali svoje pripombe. Postopek, ki je bil najprej predviden, je bil nekoliko poseben. In sicer je uporabila rezolucijo po členu 110 eh, poslovnika in eh, tako potem eh, na podlagi te rezolucije naš odbor ni imel možnosti dati svoje mnenje, ampak vseeno je odbor za mednarodno trgovino danes do povdne odločil, da bo pripravil umestno poročilo po členu 81 poslovnika in to pa omogoča, da mi pripravimo pravo mnenje In sicer spremenjeno različico besedila mnenja boste danes dobili po elektronski pošti. In eh, zato dajem takoj besedo naši pripravljalki mnenja in na koncu bom še eh, enkrat povedala, kakšen je naslednji časovni okvir. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Res je. Eh, pro, problem prisilnega dela otrok je problem, ki obstaja v Uzbekistanu. Uzbekistan je druga svetovna izvoznica bombaža. Dva milijona šolskih otrok eh, zadeva to vprašanje. Ti so prisiljeni delati tri mesece na bombažnih poljih v zelo težkih pogojih. Vedeti moramo, da je Uzbekistan ratificiral obe konvenciji Združenih narodov o delu otrok, ampak Eh, te konvencije niso uporabljane v praksi. Uzbekistan eh, ignorira mednarodne opombe, kar eh, zadeva to vprašanje in noče dovoliti opazovalne tripartitne misije. In zato smo s kolegico Avtala in z gospod Gomez smo pisali vprašanje eh, službi za zunanje politično delovanje o tem, v kolikšni meri je relevanten eh, podpis novega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Uzbekistanom na tem področju. 6. Eh, 6. junija v Ženevi je potekala letna konferenca. Ekspertni odbor je še enkrat pozval Taškent, da dovoli neodvisno misijo, ki bi spremljala delovanje pri naslednji pobiranju Eh, bombaža, ampak to ni bilo dovoljeno. In po naših informacijah učenci iz osnovnih šol, gimnazij že od 10. maja delajo na plantažah, na glavnih posestvih v državi eh, in sicer eh, med 40 in 45 dnevi. To je zelo, zelo težko obdobje za te otroke, kajti uporabljajo se tudi kemikalije in po poletnih počitnicah se bodo ti otroci vrnili na ta polja za uh, jesensko žetev. In uh, ta, vedeti uh, moramo, da so ce, uh, ne, oziroma, da so kazni zelo uh, visoke. Uh, V tej državi, kjer je poprečna plača 100 dolar, dolarjev, boste videli, kaj tudi pomeni prihranek, če uporabljajo otroke. No, ta država po eni strani govori, mi smo opustili delo otrok, po drugi strani pa ta država fiksira take kvote eh, bombaža, za vsako regijo. In potem guvernerji posameznih eh, provinc so odgovorni za rezultate žetve in oni potem organizirajo prisilno delo ne samo otrok, ampak tudi študentov, pa tudi eh, uslužbencev, državnih uslužbencev, ki morajo delati na teh poljih, zato da se lahko odzovejo na pritiske, ki jih izvaja država. In zato mislim, da mora Evropska unija. Eh, zavrniti takšno prakso, torej ne smemo eh, sprejeti eh, tega sporazuma z Uzbekistanom, ravno zaradi eh, tako vidne in znane kršitve mednarodne konvencije dela. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kilnilsen. Beseda da predstavnici ELS-a. Kolegice in kolegi. Hard work. Naj se najprej zahvalim kolegici Kil Nilsen za opravljeno delo pri pripravi tega poročila. Veliko dela je morala, je morala vložiti, zato da je pripravila to stališče, kar zadeva dvostransko trgovino med eh, Uzbekistanom in Evropsko unijo. Zahtevala je prekinitev te trgovine poleg tega je bilo potrjeno uh, oziroma je postavila zahtevo, da je ta trgovina prekinjena, dokler uh, neodvisni opazovalci ne potrdijo, da je prišlo do prekinitve prisilnega dela otrok v Uzbekistanu. Uzbekistan je sodeloval z Evropsko unijo v okviru številnih eh, programov od leta 1996. Eh, Podpisali smo tudi sporazum in mislim, da v tem trenutku ne moremo prekiniti sodelovanja z Uzbekistanom, kajti potem bi izgubili eh, zelo pomembno orodje, namreč gospodarsko sodelovanje in pa trgovino. Imamo različne možnosti za vzpodbujanje razvoja in demokratizacije v Uzbekistanu. Ukrepiti moramo dvostransko sodelovanje na drugih pomembnih področjih, eh, recimo, eh, ko gre za varnostne interese Evropske unije v Afganistanu. Ne moremo obrniti hrbta, ampak moramo pomagati našemu partnerju. Če bi prekinili eh, trgovino, bi to imelo negativne posledice tudi za prebivalce Uzbekistana, ki so odvisni od trgovine z bombažom. imam veliko izkušenj iz službe za zunanje politično delovanje in vem, da negativna retorika in grožnje eh, nikoli niso dobre za razvoj in sodelovanje. Osredotočiti se moramo na bolj konkretne cilje v regiji, pri tem pa ne smemo pozabiti na državi, kot sta Kitajska in Rusija, ki imata veliko bolj prijateljski odnos do eh, Uzbekistana. Tudi v Rusiji prihaja do kršitev človekovih pravic. Situacija je tam vse prej kot dobra, pa kljub temu eh, ne zahtevamo prekinitve trgovine z Rusijo, kot vidite. Torej, mislim, da moramo jasno povedati tudi da je bil že eh, dosežen določen napredek eh, v Uzbekistanu. Seveda pa moramo od Uzbekistana zahtevati, da zagotovi popolno prekinitev prisilnega dela otrok. Predlagam, da nadaljujemo z eh, trgovinem in gospodarskim sodelovanjem z Uzbekistanom pod pogojem, da ta izved zakonodajo v zvezi z prisilnim delom otrok. Potrebno je zagotoviti tudi dostop otrok do izobraževanja. Mednarodne organizacije pa morajo spremljati situacijo, pri tem mislim na UNICEF in pa eh, mednarodno delovsko organizacijo oziroma mednarodno organizacijo za delo in mislim, da bi to bil pravi pristop Evropske unije. To je torej moje mnenje in hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa gospod Vigenin v imenu ECR. Hvala lepa. Govorim v imenu naše poročevalke v senci, gospe Kopa, ki se je morala odeležiti seja nekega drugega odbora v tem trenutku. Gre za zelo težavno vprašanje in naša odločitev zagotovo ne bo lahka, vendar pa je naše stališče takšno. Zelo previdni moramo biti pri menju, ki ga bomo podali kot odbor za zunanje zadeve. Ne moremo dati zelene luči za podpis eh, tega sporazuma, hkrati pa ne moremo imeti dvojnih standardov, ko gre za eh, naše odnose z drugimi državami. Ne smemo pozabiti na situacijo v povezavi s človekovimi pravicami v Uzbekistanu, še posebej je tukaj pomembno prisilno delo otrok. Nadaljevati moramo z dialogom z Uzbekistanom ustrajamo, da Uzbekistan, Uzbekistan zagotovi obisk mednarodne organizacije dela, ki bo lahko preverila, kakšna je dejanska situacija. Vlada Uzbekistana zanika, da problem v povezavi z prisilnim delom otrok obstaja, vendar pa po naših informacijah temu ni tako. Načela človekovih pravic so že zapisana v besedilo ustave Republike Uzbekistan in menimo, da je potrebno situacijo ponovno preveriti, preden bomo dali zeleno luč podpisu protokola. Druga točka, ki je pomembna glede na poročilo nevladnih organizacij, pa je namakanje bombažnih polj gre za neracionalno uporabo tega naravnega vira in to je tudi vprašanje, o katerem moramo razpravljati z vlado v Uzbekistanu. Komisija in svet eh, boste najbrž podala podobni pobudi na to temo. Hvala lepa, to je bilo naše mnenje. Hvala lepa, gospod Brok. Eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, pa smo spet v težavnem vsakdaniku. Nisem se zavedal, da prisilno delo otrok še obstaja v takšnem obsegu. Mislim, da bi morali to študijo mednarodne organizacije dela tudi dobiti, tako da, lahko, da jo lahko preberemo. vsekakor je potrebno to upoštevati pri pogajanjih z Uzbekistanom, tudi ko gre za trgovinsko sodelovanje, zahtevamo seveda določeno vzpostavitev in spoštovanje mednarodnih standardov. Gospa predsedujoča, mislim, da bi se morali za tem vprašanjem ukvarjati ne samo v povezavi z Uzbekistanom, ampak v bolj splošnem pogledu. Mislim, da bi na področju izvajanja oziroma spoštovanja človekovih pravic morali sodelovati z odborom za zunanjo trgovino, kajti ti dve vprašanji sta tesno povezani. Zdi se mi tudi zanimivo, oziroma zdelo bi se mi zanimivo, če bi lahko dobili tudi podatke mednarodne organizacije dela v zvezi z tem, katera podjetja v Evropski uniji vedo, da takšna praksa v Uzbekistanu obstaja. Tukaj govorim o tistih podjetjih, ki ta eh, bombaž potem uporabljajo. Vedno znova govorimo o klauzulah, o človekovih pravicah. Te klauzule vključujemo v trgovinske sporazume, v trgovinske pogodbe in mislim, da jih je potrebno končno tudi uresničiti. Viganin, ne vem, kaj ti misliš o tem, pa tudi drugi. Mogoče bi morali pripraviti skupno poročilo z odborom za zunanjo trgovino in sicer v povezavi z eh, mednarodnimi standardi in standardi Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brok. To poročilo boste prejeli in sicer po elektronski pošti. Predstavniki UNICEF-a v tej državi, bodo obiskali eh, parlament septembra, organizirali bomo tudi eh, sejo eh, na to temo, imeli bomo torej izmenjavo mnen z UNICEF-om in odbor za mednarodno trgovino. Si tudi veliko prizadeva na tem področju, da vam kar odgovorim, gospod Elmar Brok, in mislim, da bi seveda lahko sodelovali na tem področju. Preprečiti moramo prisilno delo otrok in to je ena izmed pobud, ki vključuje tudi to poročilo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Svobodi. Hvala lepa, gospa predsedojoče. Čisto na kratko, rad bi le podprl to, kar je povedal kolega Brok. Kaj ti? Za številne državljanke in državljane Evropske unije je prisilno delo otrok velik problem. Eh, obstaja velika zaskrbljenost, da premalo eh, storimo na tem področju. Mislim, da seveda prisilnega dela otrok ne moremo odpraviti iz danes na jutri, kot je dejal kolega Brok. Potrebno se namreč osredotočiti na družine, težko je nadzorovati, kaj družine počno za svojimi otroki, kaj ti otroci so v prvi vrsti odgovornost družin. In seveda ni sprejemljivo, da bi sprejemali negativne ukrepe. Vsekakor pa moramo povabiti predstavnike UNICEF-a in pa mednarodne organizacije dela. Mislim, da je lahko situacija v Uzbekistan nekakšen vzvod za to, ampak mislim, da bi, morali, da bi si morali zastaviti splošno vprašanje, glede mednarodnih trgovinskih pogodb in, upoštova, in eh, spoštovanja standardov mednarodne organizacije dela v eh, teh trgovinskih pogodbah. In tukaj gre za nekakšno sodelovanje med eh, odborom za zunanje zadeve in pa odborom za mednarodno trgovino. Hvala lepa, gospod Svoboda. Ponovno bom dala besedo gospodu Fredrikseno za službo za zunanje politično delovanje. Eh, Mogoče bi kasneje tudi kolega komisije eh, želel kaj povedati. Govorimo torej o prisilnem delu otrok eh, v osrednji Aziji in še prav posebej v Uzbekistanu. Veliko se ukvarjamo z človekovimi pravicami. In uh, to vprašanje vključuje tudi prisilno delo otrok. Tukaj gre za širšo regijo in ne zgolj za Uzbekistan, ampak vsekakor tudi za Uzbekistan. Tudi mi smo zaskrbljeni eh, zaradi prisilnega dela otrok v tej regiji v Uzbekistanu. Eh, pred kratkim je bilo to izpostavljeno tudi pri dialogu o človekovih pravicah v junijo, junija in pa tudi julija. Tesno bomo sodelovali z UNICEF-om in mednarodno organizacijo dela na tem področju. Pozdravljamo tudi, da nameravate povabiti UNICEF eh, na sejo parlamenta, kajti UNICEF nadzoruje situacijo na tem področju in eh, razvija tudi razvojni program eh, z Uzbekistanom na tem področju. Določen napredek je bil že dosežen v Uzbekistanu. Sprijeta je bila zakonodaja glede pravic otrok gre za izvajanje konvencije mednarodne organizacije dela. Poleg tega so bila sprejeta določila tudi glede odgovornosti eh, delodajalcev in tako naprej. Takšni koraki so osnova za konkretno izvajanje zakonodaje na tem področju. Zadnja poročila kažejo, da je v zadnjih letih prišlo eh, do zmanjšanja števila otrok, eh, ki so prisiljeni obirati bombaž, kljub temu pa situacija še zmeraj ni dobra. In Uzbekistan bi moral dovoliti obisk mednarodne organizacije dela. To bi namreč omogočilo napredek na tem zelo težavnem področju. Pomemben je tudi eh, političen dialog, ta je ključnega pomena. Eh, za izboljšanje situacije. Tehnična pomoč Evropska unija se, Evropske unije se eh, posveča predvsem izboljšanju situacije na podeželskih področjih, eh, poleg tega namenjamo sredstva tudi za izobraževalne programe in tako naprej. Želimo podpreti tudi kmetijske reforme, kar bi ravno tako omogočilo izboljšanje situacije prisilnega dela otrok. Vlada Uzbekistana mora doseči, dodalni, mora doseči nadaljni napredek na tem eh, področju, pri tem je seveda pomembno sodelovanje z mednarodno organizacijo dela, pri tem bomo ustrajali določen napredek je bil že dosežen in eh, mislim, da moramo nadaljevati z dosedanjim pristopom, ki mislimo, da je bil dosedaj pozitiven. Hvala lepa. Besedo ponovno dajem gospe Kirk Nilsen za eh, predstavitev zaključkov. Hvala lepa. Kolegom bi želela povedati, da sem eh, že eh, večkrat v eh, odboru Inte izmenjala mnenja s kolegi. Ampak naj povem še nekaj. E, res je, e, poročilo INTA zahteva, da bi, da bi rezultati njihove misije bili objavljeni zato, da bi lahko oblikovali stališče. Tu smo, zahtevamo opazovalno misijo e, mednarodne organizacije za delo v Uzbekistanu in pričakujemo rezultate. Kar zadeva UNICEF, res je, Srečala sem se s predstavniki UNICEF-a v Uzbekistanu in poznam njihovo delo v točno določeni regiji. Torej, to delo UNICEF-a je omogočilo, da se je znižalo število otrok, ki delajo na poljih in izboljšala eh, pa se je učinkovitost oziroma uh, produktivnost odraslih delavcev. Zaradi tega potem delo otrok ni bilo več potrebno in želeli smo se tudi srečali z eh, UNICEF-om. Predlagam, če se strinjate, da bi organizirali mini hearing s pododborom za človekove pravice in z odborom INTA in mogoče bi vsi skupaj lahko nekaj naredili, da rešimo to vprašanje v zvezi z delom otrok. Mislim, da bi bilo to zanimivo in da bi lahko naredili kakšen korak naprej. Res je, prišlo je v Eh, eni regiji do napredka. Poznam delo UNICEF-a, kot sem rekla, vendar pa mislim, da ne smemo eh, prenehati s pritiski in moramo še naprej biti zelo odločni, tako da bi se stvari še izboljšale. Moramo podarjati odgovornost, ponavljam, odgovornost vlade pri tej zadevi. Eh, vlada govori tu dve stvari. Po eni strani pravi, da bodo prepovedali eh, delo otrok so hipokritični. To sem rekla že prej. Obstaja hipokrizija na najvišji ravni in moramo narediti vse, da bo te hipokriziji konec. In če se strinjamo, torej bi bilo zanimivo imeti ta skupni hearing z obema odboroma. Hvala lepa. Merci, uh... Hvala. Hvala lepa, gospa. Kiril Nilsen, naj eh, povem, kakšen je časovni okvir za. Eh, sprejem eh, mnenja. Vam predlagam naslednji časovni okvir in vas prosim, da svoje predloge spremem date samo v angliščini. 6. september za predloge spremem do povdne razprava in glasovanje v odboru 12. septembra v Štrasburgu in pa eh, eh glasovanje o eh, eh, 2. oktobra, torej eh, glasovanje za mnenje na plenarnem zasedanju 2. oktobra. Sedaj predlagam, da gremo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer bomo govorili o prispevku, ki naj bi ga eh, dal odbor za zunanje zadeve v zvezi s predlogom proračuna. Eh, E, to je e, stališča, ki bo sprejelo to v okviru postopka za leto 2020. E, gospa Marija Munis je pripravila osnutek mnenja 12. septembra bomo imeli to mizo v Štrasburgu in sicer se nanaša zlasti na tiste Eh, popravke, o katerih bomo glasovali danes popovdne. Gospe Muniz, dajem eh, besedo za deset minut, potem bodo pa dobili besedo še poročevalci spenti. Gospa Muniz me ne posluša. Gospa Muniz. Eh, Se opravičujem. Razpravljala sem o zadnjih vprašanjih v zvezi s tem proračunom. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci, ravno tako se zahvaljujem tudi članom drugih skupin, ki so sodelovali z mano in predložili predloge sprememb. Ti predloge sprememb so konstruktivni predlogi in bomo lahko izboljšali to mnenje. Tako im, im, imamo sedaj dobre perspektive v našem odboru. Tudi kar zadeva strat, z vidika strateških ciljev, ki so bili potrjeni maja eh, in upoštevajoč tudi proračunske omejitve, ki bodo morale začeti veljati, upoštevajoč seveda trenutno eh, stanje. Svet je omejil povečanje proračuna za 1,2 eh, odstotka in to resno zmanjšuje sredstva, ki jih ima odbor na razpolago, zlasti eh, kar eh, zadeva obveznosti eh, tistih 90 milijonov evrov, kar pa zadeva zunanje delovanje, varčevalni ukrepi so pripeljali do zmanjšan tudi pri plačile 230 in 90 milijonov pri obveznostih. 1,5 odstotka povečanje imamo pri obveznostih in podobno povečanje pri eh, plačilih. To povečanje je v skladu z, z dejstvom, da institucije in pa Evropski parlament in komisija, eh, to je vsi skupaj, smo opredelili nove prioritete zlasti za eh, pot poro eh, tranziciji v eh, državah južnega sredozemlja. Eh, to je trenutno eh, varčevanje, trenutna eh, bremena. Vse to, kar se dogaja tudi v sredozemlju, je povzročilo, da je AFED sprejel drugačen pristop. Maja smo dali nekaj zahtev, te zahteve eh, je treba spoštovati tudi na ravni komisije. Eh, komisija je odgovorna za pripravo programov, za oblikovanje politik, ravno tako pa je komisija odgovorna tudi za določanje zneskov, ki so namenjeni izvajanju posameznih politik. Osebno sem prepričana, da je mnenje komisije v zvezi s tem zlasti, kar zadeva kratkoročne projekte in pa tehnične projekte. Torej, v zvezi s tem je komisija tista, ki jo moramo prisluhniti. Zlasti, ko gre za porazdelitev denarja. Vendar pa je gotovo to, da bomo imeli manj denarja, kot smo ga imeli, eh, manj odhodkov je namenjeno za našo zunanjo politiko in komisija je svoje prioritete opredelila v svoji lasni izjavi. Južno sredozemlje je opredeljeno kot prednostno moče za parlament kot celoto, vendar pa moramo tudi upoštevati dejstvo, da je, mora Evropska unija izboljšati svojo kredibilnost. Vprašanje pa je, ali eh, bomo lahko eh, obdržali to kredibilnost eh, z omejenimi sredstvi novih prioritet in novih eh, ciljev, ne moremo eh, sprejemati brez eh, ustreznih eh, sredstev. tu je cela vrsta kriterijev, ki jih moramo spoštovati, ki jih je določila komisija. Mislim, da so dokaj eh, objektivni ti kriteriji, vključno za amandmaje, ki so na seznamu. Tu so zlasti pomembne tiste eh, proračunske rubrike, za katere je odgovorna eh, komisija in pa, ki pa ne spadajo med prioritete našega odbora komisija je določila zneske za eh, proračune za te projekte in tako, da lahko v zvezi s temi rubrikami potrdimo osnutek proračuna. Kar zadeva naše prioritete. Mislim, da moramo eh, ponovno vzpostaviti številke iz leta 2011, ko gre eh, za odhodke, zlasti takrat, ko so nad Eh, predloge komisije. V nekaterih primerjih je svet eh, določene zneske znižal, tako da bi sredstva lahko prerazdelili za nove eh, prednostne naloge, recimo Južni Mediteran. Torej, v nekaterih primerjih bo treba ponovno spostaviti številke iz leta 2011. Potem je tu še en kriterij, ki se mi zdi bistvenega pomena in tudi to bo na glasovalnem seznamu in seznamu predlogov sprememb. V proračunu moramo upoštevati tudi stališča, ki jih je ta parlament sprejel v različnih rezolucijah v našem odboru. Tu mislim zlasti na zahtevo, da se vzpostavi Evropska služba za zunanje delovanje in na, uh, a, eh, predloge sprememb, ki govorijo o tem, kako naj ta služba deluje. Kolega uh, Gualtieri je veliko delal na tem, pa na tem so delali tudi drugi kolegi. Potem so drugi kolegi dali nekaj čisto konkretnih predlogov k temu vprašanju. Ampak pripraviti moramo terminski plan za uh, izvedbo uh, dokončanje Eh, in delo eh, službe za zunanje delovanje in za razširitev njene, eh, njene prisotnosti v tujini. Večkrat smo sveto poslali že zahteve, da se poveča zastopanost v, držav, v, v zaljivskih državah. 24. marca 2011 smo dali formalni zahtevek v tej eh, smeri. Potrebujemo tudi okvir za omejevanje proračunskih sredstev. Komisija sedaj eh, preučuje, kako eh, določiti ustrezne zneske za posamezne projekte. Večina predlogov sprememb je v nasprotju s predlogi, da se, eh, zmanjšajo, eh, da se zmanjšajo zneski namenjeni temu odboru. V različnih rubrikah, ki mogoče niso prioritetne, ampak komisija je postavila svoje prioritete in mislim, da bi morali te tehnične vidike spoštovati. Potem določeni predlogi sprememb gredo v smeri povečanja, nesorazmernega povečanja. In eh, določenih eh, znesko oziroma financiranja eh, na nekaterih področjih. Naš pristop mora biti uravnotežen. Različne skupine so se v glavnem že dogovorile o eh, predlogi sprememb. Ker nimam veliko časa, naj se na hitro dotaknem glavnih predlogov sprememb. Prva skupina predlogov sprememb govori o tistih rubrikah, ki eh, jih osebuje osnutek proračuna te, te se v glavnem nanašajo na kandidatke, na države kandidatke in na eh, izgradno institucij leteh. Tu naj bi eh, os, obdržali pove, eh, povečanje zneskov, torej sprejeli povečanje zneskov, potem regionalni in horizontalni eh, programi. Tu podpiramo osnutek proračuna tam, kjer je komisija predlaga više zneske kot pa svet. Gospod Salafranka. je eh, eh, dal eh, predloge sprememb za 53 in 54. Ne bom naštevala vseh predlogov sprememb. Kar pa zadeva osnutek proračuna za sodelovanje z razvitimi državami, potem kar zadeva tudi vidike v zvezi z odzivom na krizo, potem za vprašanja kemičnega in jedrskega eh, orožja. Tukaj je kar predvsej kontroverznosti. Tukaj je omenjena pomoč za ponovno izgradno Afganistana, kar nekaj kolegov se je odzvalo na to, ampak predlog komisije za leto 2011 je bil povečan proračun. Tu obstaja transversalni pristop vse politične skupine. Povečanje 50 milijonov zagovarja precejšen del političnih skupin in sicer eh, za podporo trajnostnim kulturam eh, v določenih državah. V tem pogledu verjetno proračun ne bo sprejet v tem delu če bo. Pa, če bi bil pa ta predlog sprejet, potem ne bi bilo mogoče takega proračuna izvajati. Zato sem sama vložila eh, predlog spremembe, s katerim predlagam, da eh, obdržimo pristop, ki smo ga imeli za leto 2011. Svet pravi, da predlagatelji teh, za teh 50 Eh, milijonov evrov, torej da bi tu lahko imeli eh, ločeno glasovanje oziroma glasovanje po delu. Mislim, da je to boljši pristop, kot pa da kar tako zahtevamo to povečanje 50 milijonov. Čeprav nasplošno se strinjamo z usmirjenostjo, z eh, politično usmirjenosti, je menj potem osnutek proračuna komisije predvedeva 3 milijonsko povečanje zneska, ki ga predlaga svet predlagamo, da bi tu ponovno oživili osnutek eh, proračuna. Čeprav je bil leta 2011 znesek višji, ampak prioritete niso bile enake. Upoštevajoč prioritete naš, eh, našega odbora, opazovanje volitev, to je bila ena taka prioriteta. Tu sta komisija in svet želela tri milijonsko znižanje in s tem bi morali zmanjšati tudi naše opazovalne misije. E, časovni okvir za leto 2011 je že postavljen, za 2012 pa bi morali imeti e, vsaj takšen proračun kot leto. Zato e, podpiramo amandma gospoda Lamsdorfa in tudi predlagam, da podpremo mojega, tako da ostanemo vse na isti ravni leta 2012, kot smo bili leta 2011. Drugo težko vprašanje je Palestina. Kontroverzno vprašanje kot prej sta komisija in svet predlagale 100 milijonsko znižanje v primerjavi eh, z letom 2011. Torej 2012 naj bi bilo eh, to znižanje. Tu bi morali izvajati pritisk za to, da ostanejo ti zneski, ki so namenjeni pomoči eh, beguncev in pa, ki so namenjeni pomoči palestinski državi. Kajti, eh, predvidene so, eh, predvidene so velika eh, znižanja. V ponedeljek je bil potrjen znesek 350 milijonov, ampak še vedno podpiramo to, da ti zneski ostanejo, kajti tu gre za pomembne zneske, eh, ki so eh, zelo pomembni za izvajanje politike do Palestine. Nekatere politične skupine želijo, da se to razbije v dve eh, rubriki za podporo Palestini po eni strani, po druge strani pa za podporo beguncem iz Palestine. Sekretarjat našega odbora in pa službe komisije preučujejo to vprašanje, skušajo ugotoviti, ali bi bilo pametno to eh, proračunsko rubriko eh, razbiti na dva dela. V UNRI in v palestinski oblasti se strinjajo z tako porazdelitvijo, kot je. In zato mislim, da ni ravno potrebe razbijati teh sredstev V preteklosti je bilo to mogoče eh, koristneje, zato ker smo tako poenostavili stvari in je bilo lažje črtanje, in, eh, črpanje, pardon, črpanje teh sredstev. Olo, torej sedaj so bili vloženi predlogi sprememb, da se razdelijo rubrike. To pa bi lahko, to pa bi lahko prispevalo k zmanjšanju sredstev, kar predlaga ta komisija in. Eh, svet. In zato se mi ne zdi prav pametno eh, razbijati te rubrike. Mislim, da ne bi s tem pomagali UNRI. In to bi bilo tudi v nasprotju s prioritetami, ki jih je ta odbor v preteklosti določil. Mogoče bodo eh, vodje političnih skupin lahko povedali svoje mnenje o tem. V prihodnje bo treba bolje pripraviti eh, razpravo eh, za vsemi zadevnimi strani, če bo predlagana podobna eh, delitev sredstev. Zdaj, torej, tu gre za to, da najdemo najboljše strukture, ki omogočajo lahko črpanje teh eh, sredstev. V, eh, na glasovalnem seznamu bom to eh, navedla. Če pa ima kdo kakšno politično stališče, mu bom z veseljem eh, prisluhnila. Kar pa zadeva Palestino in UNRA. Eh, predlog je bil, da se da vse sredstva v rezervo. Na Bližnem shodu je situacija s palestinskimi begunci taka, da presega samo vprašanje podpore. To je dosti širše politično vprašanje in želimo izboljšati situacijo, tega pa ne bomo mogli narediti, če bomo preveč zmanjšali obstoječi proračun. Poskušali bomo obdržati zneske, ki jih imamo, tako da lahko to situacijo spremljamo in da preprečimo nazad, eh, nazadovanje. Potem drugi instrument, IFI. Že od leta 2011 oziroma že od razprave v proračunu za 2011 govorimo o tem, gospod Salafranka se s tem ukvarjal, gre za Latinsko Ameriko in ta proračunska linija se je že dva, dvakrat zmanjšala. Najprej 25 milijonsko zmanjšanje v primerjavi z proračunom za leto 2011, potem je pa eh, že eh, proračun za leto 2011 doživel pre eh, prerasporeditev 26 milijonov. Gospoda Broka, prosim, da bolj potihen govori. In torej 26 milijonov uh, je bilo prerasporejeni že v proračunu za leto 2011 eh, in zato jih ni bilo mogoče uh, uporabiti za Latinsko Ameriko. Torej prišlo je do dvojnega zmanjšanja. In uh, nekaj tega denarja je bilo določeno za pokrivanje potreb v Južnem Mediteranu. S komisijo in eh, z drugimi eh, organi smo skušali ta sredstva porazdeliti in končni rezultat je bil 300 milijonsko znižanje proračuna, po rebalansu proračuna leta 2011. Glede na prioritete in pa na cilje, ki jih je ta odbor postavil za Latinsko Ameriko, tu smo enostavno prenesli sredstva. To je bilo zelo težko, ampak kriterij za cel proračun, upoštevajoč dejstvo, da smo v času varčevanja, ampak tudi, da imamo večje odgovornosti. Torej, sedaj se zaradi tega moramo osredotočiti na tiste predloge sprememb, katerih namen je ponovno vzpostaviti ravni iz leta 2011, torej letošnje ravni. In ta prerasporejena sredstva, eh, ki so bila prerasporejena brez kakršne koli konzultacije, eh, morajo biti vrnjena prvotni eh, rubriki. Govorimo prej omenjenih 26 milijonov. Mogoče boste rekli, da nisem objektivna, ker se zauzemam za Latinsko Ameriko zaradi svojega izvora, ampak mislim, da eh, je sodelovanje z Latinsko Ameriko pomembno in da more takšna rubika ostati vsekakor ne smemo jemati denarja z tistih postavk, kjer je denar potreben, z tistih področji, kjer je potreben. Ne moremo eh, dopustiti, da bi v določenih regijah bilo premalo denara. Venezuela recimo ne izpolnjuje vseh eh, pogojev za, eh, za sredstva in tako tudi niso bila sproščena. In če se teh sredstev ne more dati v Venezueli, potem se prerasporedijo na druge regije na svetu, ampak v Latinski Ameriki še vedno obstajajo realne potrebe, ki še niso bile pokrite, eh, ampak denar se, eh, denar se jim je odzel ravno zaradi problemov v Venezuelo. In eh, Eh, Latinska Amerika ima vedno dovoljne absorpcijske sposobnosti, ta denar se potem jemlje in se daje drugam. Tu pa moramo ta problem rešiti, zagotoviti moramo ustrezno eh, fleksibilnost. Če ena država ne more absorbirati eh, denarja, potem ga je treba dati komu drugemu, ki ga lahko v regiji. Kakorkoli že, to premikanje zneskov znotraj regije. O tem je treba razpravljati z odgovornimi odbori in ljudmi v parlamentu. Ne gre za to, ker bi šlo samo za Latinsko Ameriko. Ne govorim zaradi eh, Latinske Amerike, ampak to je načelno vprašanje, o katerem je treba govoriti. V naslednjih nekaj letih do konca finančne perspektive eh, 755 milijonov potrebujemo, da bomo financirali eh, nove eh, sredozemske prioritete. Letos je to Latinska Amerika, drugo leto bo eh, instrument stabilnosti, v prihodnje pa bomo morali zagotoviti podporo za razvoj eh, in preprečiti, da eh, se ta sredstva zmanjšujejo. Zato smo odgovorni. Naša odgovornost je velika v zvezi s temi prerasporeditvami zneskov. Bom zaključila. Predlagala sem štiri eh, pilotne projekte, ki naj bi jih podprle politične stranke. To imate napisano v svojem dokumentu. Potem želim podpreti tudi predlog spremembe, ki se nanaša na ženske, pomoč ženska. Namen je ustvariti novo strukturo okvirno strukturo v Združenih narodov za spodbujanje enakosti. Kakorkoli že, mi v celoti pomag, podpiramo tiste predloge sprememb, ki so jih dali gospa Gomez in drugi člani in članice, ki se nanašajo na izboljšanje eh, položaja žensk na preprečevanje nasilja proti ženskam in podpiramo tiste predloge sprememb, ki so v skladu s strateškimi cilji tega odbora več članov. E, e, naših služb e, so nam, nam je zelo pomagalo in vsem se zahvaljujem tako kot tudi kolegom. Hvala lepa, gospa Muni, za zelo podrobno predstavitev. Sedaj pa dajem besedo poročeval sem v senci, gospod Salafranka. Eh, Najlepši hvala, gospa predsedujoča. Tudi eh, poročevalki se zahvaljujem za precizen uvod. Eh, veliko podrobnosti smo slišali o proračunski situaciji za leto 2012 v primerjavi z letom 2011. Kot politična skupina smo v splošnem zadovoljni z poročilom ki eh, je sedaj pripravljeno, še zlasti glede vzhodne in južne sosedske politike. Eh, tukaj je eh, treba seveda zagotoviti ustrezna sredstva v enaki meri za Palestino, pa tudi za predpristopne potrebe. Nismo proti kakršnikori ponovni vzpostavitvi eh, sredstev, ki ste jih um, omenili. Še zlasti glede EAS, sam kot poročevalec v tem odboru sem se zauzemal za uh, povečanje proračunskih sredstev za EAS in mislim, da tukaj moramo biti še posebej pozorni glede na to, kako bodo, uh, bodo potekale. Um, misije opazovanja volitev. Eh, v poročilu sem to zapisal med svoje ugotovitve in zato sem se zauzemal na odboru in mislim, da bi na ta način dejansko lahko imeli um, hude primankljaje za opazovanje volitev. Ravno tako sem tudi omenil uh, začetek pogajanj z Združenimi arabskimi emirati. To se mi zdi dober korak uh, v pravo smer in uh, obstaja seveda tudi uh, pogajanja v zvezi z Iranom in odnosi uh, in. Uh, prejšnjimi pogodbami, ki so jih inštitucije sklenile z Iranom. Politične eh, skupine se manj ali več eh, strinjajo, da eh, glede delegacije v Teheranu, tam moramo biti bolj prosotni. Eh, ne nasprotujem temu, vendar moramo biti zelo eh, previdni, kako bomo zapisali svoje komentarje v mnenjih oziroma poročilih o proračunu. Eh, upoštevati je treba eh, prejšnja mnenja in stališča. Eh, Evropskega parlamenta glede situacije v Teheranu. E, ravno tako se mi zdi, da je dober e, pristop do e, službe za zonanje delovanje. Nasplošno EPP podpira e, samo poročilo. Ne vem pa, zakaj e, je osnutek e, rezolucije tak, da, moramo, da o njem e, ne moremo razpravljati tik pred eh, glasovanjem. Ponavadi eh, se osnutek eh, proračuna predstavi prej, mogoče je tukaj izmanjkalo časa, ampak res ne vem, zakaj moramo o tem glasovati poznaje. Torej, dovolj časa bi morali imeti, da se natančno pogovorimo o situaciji, tudi glede na razvoj dogodkov v Libiji. E, nekaj fleksibilnosti potrebujemo za e, Libijo v naslednjem proračunu in zagotoviti moramo tudi, da. E, maksimalno podpremo tranzicijo v Libiji. Toliko z moje strani, torej v bistvu želimo uh, ponovno uh, postaviti um, plačila um, na raven leta 2011, eh, še zlasti, ko gre za čezmejne dogovore. Uh, v principu pa je to poročilo zadovoljivo glede na obstoječe omitve. Hvala lepa, gospod Salafranka. Mislim, da bo gospa Muniz eh, odgovorila, ampak naj povem tudi sama. To smo ločili, kajti za eh, amantmaja so bili roki krajši, za samo, mm, projekt, eh, za samo snutek mnenja je pa več eh, časa za razpravo. Ampak bo gospa eh, Munis več povedala. Dajem besedo gospe Jaten Maki za skupino Alde. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Zelo lepo vas je vse tukaj videti v dvorani. Ja upam, da so za nami prijetne počitnice in da se lahko spet lotimo dela. Um, malo drugače vendarle zgledamo, no, nismo um, tako pod velikim stresom, kot smo bili konec junija ali julija. Naj se zahvalim poročevalki Muni za njeno odlično delo in uh, z veseljem bom sama in moja skupina podprla uh, kar nekaj amandmajev. Rada pa bi izpostavila nekatere kar eh, zadeva amandma v zvezi z Palestino, upam, da bomo lahko prišli do kompromisa, ki bo upošteval potrebo po do zadostnem financiranju. Potem, kar zadeva amandmaje ali predloge sprememb za vzpostavitev um, Evropske delegacije v Iranu, moram reči, da se tukaj strinjam z gospodom Salafranko. In naj tudi izpostavim, da v naši skupini nismo v ničemer. Ničemer ne nasprotujemo tej zamisli, vendar pa se mi ne zdi, da je uh, proračunski uh, postopek um, primeren način delovanja v državi, kot je Iran. Če želimo um, odpreti delegacijo v Iranu, to uh, za sabo potegne. Um, precej političnega premišljevanja in eh, zanima me eh, mnenje eh, socialistične skupine glede tega. To bi si želela slišati še danes. Ravno tako bi rada izpostavila, da v času gospodarske krize in proračunskega vrčevanja je med drugimi naloga parlamenta Eh, pa tudi sveta, da izpostavi, da evropski proračun se lahko poveča le v skromnih okvirjih. In tukaj naj izpostavim eh, posamezne proračunske vrstice ali postavke za kandidatke in potencijalne kandidatke. Eh, številke, koliko razumem, temelijo na večletnem finančnem okvirju in mm, vendar pa eh, absorpcijska sposobnost eh, držav kandidatk ne raste sorazmerno z povečanjem evropskih sredstev, ki se dajo na voljo. Obveznosti je seveda treba iz, eh, izvajati, vendar te lahko temelijo le na realnih potrebah. Toliko z moje strani in še enkrat hvala za sodelovanje. Hvala lepa. Gospod Arlaš je naslednji. Hvala, eh, gospa predsedujoča. Eh, zahvalil bi se kolegici Moniz za njeno delo pri tem eh, projektu proračunskem projektu, eh, bi pa vseeno izpostavil nekaj zadev. Eno je prav gotovo proračun za Palestino. To absolutno podpiram obstoječo eh, proračunsko eh, obveznost, moramo konkretno pokazati naše, našo podporo UNRI in seveda ta sredstva potrebujemo stalno na voljo. Zato zelo izpostavljam to potrebo. Na, gre za uh, našo kredibilnost v tej regiji, še zlasti, ko gre za tako konkretne zadeve. Isto pa velja tudi za Afganistan. Eh, sam sem uložil amadma ali predlog spremembe za 26 podpisniki iz različnih političnih skupin. Namreč kar nekaj kolegov in kolegic mi je me je prosilo, da to naredim kot nadaljevanje mojega poročila o Afganistanu. Postavili smo novo strategijo za Afganistan. Eh, skoraj eno leto eh, smo se prizadevali za alternativno delovanje v tej državi in sedaj bo eh, test verodostojnosti Evropskega parlamenta ravno v tem, ali bomo zagotovili sredstva za programe, ki jih zagovarjamo, za to, kar govorimo nenavadno bi bilo, da bi um, imeli na eni strani veliko prednostno nalogo Evropske unije, po drugi strani pa nobenih sredstev za to. Uh, 50 uh, milijonov evrov uh, dejansko ni veliko za tako prednostno nalogo, še zlasti upoštevaje uh, učinek uh, teh. Uh, sredstev za eh, pomiritev in obnovo Afganistana. Zaradi tega kolegice in kolege eh, pozivam, da konkretno podprejo ta predlog, ta mm, predlog spremembe. In mislim, da je v evropskem eh, proračunu dovolj sredstev za tak majhen premik ali spremembo precej absurdnosti tukaj še obstaja. Še vedno financiramo bogate države, še vedno financiramo nepotrebne dejavnosti in mislim, da potrebujemo racionalizacijo proračuna in njegovo osredotočanje na prioritete, kot so Afganistan ali Palestina. To je absolutno potrebno in našo verodostojnost se bo ocenjevala tudi na ta način. Hvala lepa, gospod Alaki. Besedo dajem sedaj gospe Gomez. Prosim kolege, da so nekoliko krajši, kaj ti priganja naš čas. Gospa Gomez. Hvala, gospa predsedojoča. Tudi eh, kolegici poročevalki bi se zahvalila za odlično vseobsegajoče eh, poročilo in uvod, ki smo ga slišali. Eh, hvala, da ste upoštevali nekatere uh, moje predloge, ki uh, zadeva podporo um, združen, agencijam Združenih narodov, v, ki se zauzemajo za. Uh, ki, ki se borijo proti nasilju nad ženskami in otroki. Zelo podpiram uh, vaš uh, pristop do Palestine in tudi do Irana. Odpiranje delegacij uh, v Iranu ali kjerkoli uh, so seveda proračunske narave in vendar do, se, do odprtja delegacije ne pride, če zato ni dovolj proračunskih sredstev. Torej, če se odločimo za odsvoritev take, ali odprtje take delegacije, eh, potem, če so tudi za to zagotovljena sredstva, bo o, eh, gospa Eštonova lahko več ali bolje ukrepala. Kar se tiče mnenja pet, točke pet ali šest v, eh, odstavka v tem mnenju, seveda razvoj. Eh, tukaj imamo velike eh, težave. Etiopija je glavna prejemnica evropske pomoči. Skupaj z eh, odborom za razvoj spremljamo poročilo o spoštovanju človekovih pravic in dejstvo je, da denar, ki ga zagotavljamo, se zlorablja tako, da se še krepi represija nad ljudmi v Etiopiji. Eh, to je eh, avgusta bilo eh, prikazano na dokumentarni oddaji na BBC-u. Sama bom z veseljem poslala link na to oddajo, kjer zelo jasno kaže, Kaj se je zgodilo? Eh, slišali smo priročevanja, ki jih enostavno ne moremo spregledati. Gre za glavno eh, prijemnico evropske pomoči. Tja smo že drugič poslali eh, opazovalce volitev, ki enostavno niti splovnega končnega poročila niso mogli že drugič poslati. Torej, to naš proračun mora odražati gospod Weigl. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi le podprl amandma oziroma predlog spremembe, za katerega sem eh, vesel, da že uživa veliko podporo in sicer, da obdržimo eh, sredstva za eh, UNRO in za eh, palestinske oblasti. Eh, na vsaj isti ravni, ki je že dosežena. Ne smemo palestince v Gazi kaznovati zaradi dejstva, ker v nekaj zadnjih letih uh, sredstev niso črpali zaradi blokade, zaradi nezmožnosti um, izvesti uh, projekte, ki jih je uh, podpirala UNRA. In še druga zadeva. Uh, Eh, res bi rad uh, podprl uh, tudi uh, plačila vsaj v, v znesku vsaj 50 milijonov evrov za uh, petni načrt za opuščanje um, pridobivanja opija v Afganistanu. Uh, Eh, situacija v Afganistanu se eh, razvija na vojaškem področju, ampak to je še en razlog, zakaj moramo podpreti program, ki, se, ki je v bistvu izključno um, civilni program in ki vodi državo v pravo smer. To je bil tudi smisel poročila, uh, ki je bilo uh, deležno uh, velike, uh, široke podpore v Evropskem parlamentu in govori seveda o novi politiki do Afganistana. Hvala lepa, gospod Feigl, gospod Van Orden. Najlepše hvala, gospod predsedujoča. Čisto na kratko. Splošen komentar. Problem je v tem, da zelo lahko porabimo več denarja za različne programe, ki jih želimo podpreti, ampak eh, smo v času um, gospodarske krize po celi Evropi, kjer se uh, javna poraba zmanjšuje v vseh državah. In uh, mislim, da bi tukaj morali se bolj uh, ukvarjati z proračunskimi prihranki v evropskem uh, proračunu, namesto da uh, želimo uh, porabljati vedno več. Moramo imeti jasne prioritete. Pravzaprav eh, je to zelo jasno. Prednost je um, Južni Mediteran in uh, Severna Afrika. Moramo uh, uvesti um, ustrezno prioritete debirokratizacijo in zmanjševanje sredstev, zmanjševanje porabe. Glede eh, specifičnega vprašanja Palestine eh, pa moram povedati, da se je prišlo do nekih eh, nevarnih in neugodnih dogodkov, ne na zadnje tudi um, zahteva po um, oziroma e, enostranska iz, izjava o državnosti, eh, ki prav gotovo ne prispeva k reševanju um, s, mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu. Uh, karkoli bomo se odločili v Evropski uniji, ne smemo nasprotovati temu uh, pogajanjemu mirovnemu procesu. Hvala lepa, gospod Van Orden, gospod eh, Gvatjeri. Hvala lepa, popolnoma se eh, strinjam eh, to, s tem, kar je povedala gospa Munis in z njenimi usmeritvami. Naj le se osredotočim na predloge sprememb, ki sem jih uložil glede službe za zunanje delovanje, Eh, namen teh eh, amadmajev je, da se vrnemo na osnutek proračuna, kajti ta zmanjšanja, ki jih zahteva svet, so težko razumljivi. Eh, tako veliko zmanjševanje 8,3 milijone manj za naprimer delegacije, in zmanjševanje podraven leta 2011 in določene eh, pos, zmanjšane postavke za eh, pomembne funkcije v tej, eh, v tej službi, to je težko razumeti in to je slabo usklajeno. Eh, Evropski parlament torej podpira eh, službo za zunanje delovanje in to mora eh, seveda eh, se odražati tudi v dialogu z to službo in upoštevaje pomembne teme iz sporazuma iz lanskega leta, eh, začenši z številom eh, stalno zaposlenih v Evropski službi za zonanje delovanje. Zato bom podal kot ustni predlog spremembe zadržek glede povečanja eh, sredstev v primerjavi z eh, osnutkom proračuna zaradi tega, da eh, dobimo tudi bolj eh, jasno eh, razdelitev eh, sredstev med eh, eh, stalno zaposlenimi in začasno zaposlenimi v tej službi. Hvala lepa, gospod Goljeri. Sedaj pa dajem besedo predstavniku Evropske komisije. Prosim ga, da je čim krajši. Najlepša hvala, gospa predsedojoče. Hotel sem reči samo naslednje. Komisija je predstavila uravnotežen proračun. Ravno tako sem se želel zahvaliti za vse tiste predloge, katerih namen je ponovno vzpostaviti tiste rubrike, ki so bile znižane. Po drugi strani pa je zelo težko eh, najti rezerve v določenih poglavjih in vsi, vsa predlaganja zvišanja bo težko upravičiti zaradi tega. Dovolite mi, da povem nekaj besed le o vprašanju eh, razdelitve eh, rubrike med Palestino in UNDRO. Tega ne podpiramo, te Eh, ga razbiti, a kajti to utegne povzročiti probleme v zvezi z, izvrš, eh, z vršitvijo in pa s fleksibilnosti. Že sedaj je težko izvajati določene ukrepe na ravni Palestine in če bomo eh, fleksibilno še zmanjšali s tem, da bomo umetno usiljevali določeno število zneskov, to bo zelo otežilo naše delo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Grau, od službe za zunanje delovala. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa poročevalka, poslanke in poslanci. Dovolite mi, da najprej eh, v, kot eh, novi direktor za finance službe za zunanje eh, delovanje povem nekaj besed. Govoril bom o administrativnem delu tega. Eh, proračuna za leto 2012. Še enkrat želim izraziti zahvalo naše službe Evropskemu parlamentu za vso podporo ki jo je parlament zagotovil v času eh, razprave o vzpostavitvi te nove službe. Želim se torej formalno zahvaliti. Evropska služba za zunanje delovanje je z velikim zanimanjem prebrala mnenje poročevalke in pa tudi amandmaje. Nekaj splošnih pripomp želim povedati, preden, eh, preden eh, se konkretno dotaknem nekaterih vprašanj. Prvič, osnutek eh, proračuna za našo službo za leto 2012 je prvi proračun, ki ga je ta služba pripravila, odkar je bila ustanovljena. Pripravila ga je na podlagi poglobljene analize svojega delovanja. Druga pripomba. Gre za uh, upravni proračun in eh, podarjam, tu gre za upravne odhodke, ti so stalni in obvezni in eh, ti vključujejo plače, najemnino in tako naprej. In potem tretja pripomba. Eh, ta proračun je sedaj višji oziroma ta osnutek je višji, ampak eh, zvišanja niso velika. 27 milijonov na 67 milijonov evrov, to ni ravno veliko, ampak to zvišanje je zelo potrebno, če želimo zagotoviti ustrezno delovanja službe. Eh, potrebno je zvišanje tudi zato, ker nekatere naloge v prejšnjem proračunu eh, niso bile pokrite. In potem četrta pripomba, kot je povedala že poročevalka, znižanja, ki jih je sprejel eh, svet v prvem branju. Če ta znižanja ne bomo odpravili, bo to za našo službo pomenilo veliko težav v letu 2012. Kajti sedaj smo v eh, fazi izgradnje in rasti. Kar zadeva osnutek mnenja in kar zadeva amandmaje. V imeno službe želim eh, predstaviti naslednja stališča. Naša služba v celoti podpira amandma, ki ga je ki ga je eh, ložil gospod Altieri, namreč, da se vzpostavi prvotni znesek ki ga je predlagala služba. Potem Evropska služba za zunanje delovanja podpira tudi amandma eh, gospe poročevalke, gospe Brantner in gospoda eh, Salafranke ter drugih, katerega namen je ugotoviti, ali je možnost vzpostaviti Evropski mirovni eh, inštitut, tako bi lahko pripravili njegovo dejansko stanovitev. Potem eh, eh, amantma gospe Brantner, ki se zanaša na tabelo zaposlenih, to pa za nas predstavlja problem. Kot vse druge institucije ima naša služba obveznosti, ki izhajajo iz zakona, statutarno obveznosti, te obveznosti se nanašajo na napredovanja vsega, in za poslovanje. In če bi eh, ta amantma bil sprejet, mi svojih statutarnih obveznosti ne bi mogli izvajati in to bi pomenilo za nas velike težave. In potem na koncu amantma, ki govori o možnosti eh, otvoritve delegacije v Združenih eh, Emiratih. Seveda gre to za pomembno politično vprašanje. Evropska služba za zunanje delovanje se strinja z mnenjem parlamentarcev, namreč da je prisotnost Evropske unije v tej regiji pomembna in jo je treba okrepiti. Vprašanje odprtja take delegacije v eh, Združenih Emiratih pa je vprašanje, eh, ki zahteva eh, celovit pregled. Ni zadosti samo upoštevati proračunske vidike. Potem delegacija v Iranu, precej Eh, eh, poslancev in poslanke reklo, da je to kompleksno, zapleteno vprašanje. Odločitev bo lahko sprejeta šele, ko bodo za to izpolnjene politični pogoji, temu pa še ni tako. Naj za zaključek povem naslednje. Visoka predstavnica bo v. Eh, V prihodnjem času Eh, še naprej izvajala svoje obveznosti, ki jih je sprejela pred tem Evropskim parlamentom v času razprave iz prejšnjega leta. To so obveznosti, ki jih ima eh, Evropska služba za zunanje delovanje. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Gera. Gospa Munic, eh, nekaj minut za zaključek. Najlepša hvala vsem za vaše prispevke, pa tudi za izkazano podporo. Tega poročila nisem pripravila sama, številni so sodelovali z predlogi sprememb, pa tudi intenzivno izmenjavo mnen smo že imeli na to temo. Nekaj je spornih tem, kot recimo Afganistan. 50 milijonov evrov to ni malo denarja, lahko bi jih bilo 70, lahko pa 40. Po drugi strani pa seveda to ni v skladu z kriteriji, ki smo jih skušali vzpostaviti za ta proračun. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da v proračunu ne moremo imeti natančnih uh, navodil glede zneskov, ki se bodo namenili konkretnim projektom, recimo 50 milijonov za ta in ta projekt v neki določeni državi. Torej, to pač ne gre, zaradi tega se moramo s tem politično soočiti, kot to običajno počnemo. In če to upoštevamo, Mislim, da je takšno povišanje obsojeno na neuspeh v odboru za proračun, kajti sredstev za takšno povišanje enostavno ni. Zato predlagam, da ostanemo pri predlogu spremembe. In sicer smo v tem predlogu sprememb zapisali, v tem predlogu sprememb zapisali, da bo velik del namenjen projektom v Afganistanu in eh, predlagam tudi, da ostanemo pri pre, povišanju, ki sem ga predlagala sama. Kar zadeva doslednost glede proračunskih vrstic, eh, naj povem še nekaj besed o Iranu. Odprtje misije v Iranu, Iraku, Jemnu, vse to je omenjeno, torej gre za vse tiste države, kjer smo zahtevali misije. Evropska komisija mora sedaj eh, nadaljevati z eh, pripravami za odprtje takšnih misij. Ne gre za izredno omembo nobenega posameznega primera, ampak gre za navajanje sklepa Evropskega parlamenta. Torej, skušala sem najti nekakšno mm, kompromisno beseditev. proračun je na vsak način pomemben politični instrument za nas vse in zato mislim, da moramo biti dosledni pri naših zahtevah, poleg tega pa moramo biti tudi kar se da odločni pri glasovanju. Potrebujemo kar se da veliko oziroma trdno večino, tako da bomo ostali pri svojih političnih prepričanjih. Torej, na vsak način potrebujemo večino vseh poslancev. Hvala lepa. Term, terminski prav. Amandmaj je samo v angliščini. 7. septembra do polne razprava o amandmajih in glasovanje v odboru 12. septembra. Kolegice in kolege, predlagam nekaj minutni odmor, preden se bomo dotaknili sedme točke. Eh, sedma točka predvideva eh, razpravo in izmenjavo men z gospodom Sørensonom in zato eh, morajo vsi tisti, ki niso člani parlamenta, zapustiti to dvorano.